Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous invite. Gospe in gospode, spoštovani kolegi, prosim, da se posedete. In eh, začeli bomo s sejo odbora za proračun. Predlagal bi, da sprejmemo dnevni red in eh, predlagal bi, da začnemo s četrto točko, se pravi, tu gre poročilo o napredku delovne skupine na visoki ravni za lastna sredstva. Ob pol desetih oziroma pol enajstih, zato ker gospod Lamasur in gospod Kalfin lahko takrat prideta. Če nimate nič proti, potem to lahko sprejmemo. Sedaj pa nekaj sporočil. Torej, po eh, pregledu finančne uredbe prejšnji mesec je parlament eh, dobil dva delegirana akta, ki ju je sprejela Evropska komisija in odbor za nadzor proračuna in odbor za proračun. Uh, se bosta mogla glede tega izraziti. Torej, te dokumente ste prejeli, kakor tudi dopis komisarke Georgijeve, ki prosi eh, parlament, eh, da sledi eh, postopku po členu 105 poslovnika parlamenta. Torej, po tem, ko se bosta obe, oba odbora um, 20. novembra se stala oziroma takrat, ko bo potekel rok, bomo predlagali, da na decembrsko plenarno zasedanje uh, to, na to predložimo. Komisija bi želela, da to stopi v veljavo 1. januarja prihodnje leto in da na ta način lahko omogočimo eh, reformo za celotno finančno leto. Torej, ta uh, te dokumente, ta dva delegirana akta ste eh, dobili. Prav tako bi vam sporočil eh, tudi o odločitvah eh, na sestanku koordinatorjev iz 28. oktobra. Torej, tu gre za sporazum o ribolovu z um, Mauritanijo, za socialiste, za, z Liberijo in pa poročilo o majhnih in srednje velikih podjetjih in njihovi vlogi pri raste in razvoju v Evropski uniji. Torej, to je poročilo skupine GUE. Na to, kar se tiče uh, poročil na lastno pobudo, tu imamo uh, poročilo o jamstvenem skladu za Afriko. Uh, to bo šlo po pravilih. Uh, verjetno v pravilu 54 ali pa 55. Na to eh, nadzor nad strokovnimi skupinami, tu je potrebno mnenje našega odbora, na to imamo eh, poročilo o proračunskem nadzoru in financiranju za proračun, torej tu bomo šli prav tako po členu. 54, na to eh, proračunska zmogljivost za evro območje v odnosu do parlamentarnega nadzora proračuna. Torej tu bi odbor za proračun želel eh, tudi eh, skupno dejavnost z ekonom po členu 54. o tem bomo tudi govorili na sestanku koordinatorjev. Na to bomo imeli še zaslišanje v zvezi z novimi finančnimi instrumenti in pa vlogi javnih bank, eh, torej v pred MSP-ju. In tu bi prav tako eh, želeli se povezati skupino eh, ITRE, torej na njeno pobudo. Torej, na to, kar se tiče delegacij, naša delegacija bo šla v Libanon in Jordanijo in prosimo tudi, da se poročevalec skupine Libe pridruži naši delegaciji. Torej, prav tako ste prejeli tudi poročila zapisnike seja iz 29. 28. 29. septembra, 30. oktobra, oktobra 12. 13. oktobra, 22. oktobra, če ni pripomp, potem lahko to obravnavamo kot sprejeto. Sedaj pa bi vam povedal nekaj o rezultatih spravnega postopka. Kot veste, je prišlo do sklepov pet dni pred rokom, torej imeli smo na voljo 21 dni, torej pred glasovanjem v parlamentu o osnutku proračuna in v petek 13. smo lahko zaključili s tem oziroma zgodaj zjutraj 14. septembra, torej 13. novembra v petek je temu predsedoval torej um, finančni minister Luksemburga. Želel si je, da bi bil to dober 13. november, torej petek 13. ampak zaradi tragedije, ki se je zgodila v Parizu, bo to črni petek za Francijo in za Evropo. Kot um, francoski poslanec lahko povem, da sem bil zelo ganjen nad eh, vsemi odzivi kolegov, ki ste bili prisotni na tem spravnem postopku. Res je, da ti teroristi, ki izvajo takšne barbarske akte, so slabiči. Napadli so ne samo Francijo, temveč tudi Evropo, naše vrednote in naš način življenja v Evropi. In eh, zelo močno sem občutil solidarnost, ki ste jo izrazili. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem spravnem postopku in pozdravil slansko ekipo, kot pravi kolega Fernandez. Želel bi se zlasti zahvaliti splošnemu poročevalcu eh, gospodu Depreju, ki je si je zlasti prizadeval za proračune drugih sekcij, gospodu uh, Gajerju, ki je odgovoren za poročilo o agencijah eh, in pa uh, tudi kolegici, ki uh, je odgovorna za uh, amandma številka 8 proračuna za 2015 um, in pa tudi za angažmaje za oziroma obveznosti za 2016 zaradi begunske krize. Zahvalil bi se vsem članom delegacije, bili smo solidarni in mislim, da smo dosegli dober rezultat. Čeprav je predsednik komisije včeraj na kolokviju v Bruslju rekel, da je evropski proračun skromen proračun. Treba je imeti v mislih, da gre tu za konsolidacijo tako proračuna Evropske unije kot njenih držav, če želimo imeti resničen pogled v eh, raven angažiranja Evrope s pričo izzivom, s katerimi se soočamo. Torej, vemo, da večletni finančni okvir eh, ostaja preveč rigiden in da nimamo dovolj eh, prožnosti, da bi se lahko srezno odzvali na velike krize, kot je begunska kriza. Umestni pregled bo ključnega pomena za našo, naš odbor in za Evropski parlament, zato da se bo lahko Evropa ustrezno odzvala odzvala na legitimna pričakovanja naših eh, sodržavljanov. Zahvaljujem se vsem sodelavcem odbora za proračun, tudi političnim svetovalcem skupin in pa vsem službam, ki so nam pomagale. Zlasti bi se zahvalil prevajalcem in prevajalkam. Mislim, da smo opravili dobro delo in rezultati so prav gotovo najboljši možni. To je milijardo in pol več, kot smo pričakovali, torej tako za sredstva za obveznosti kot za plačila, torej več kot to, kar je svet sprva predvidel. Uspeli smo tudi zato, ker je bilo luksemburško predsedstvo zelo učinkovito pri vodenju razprav in pri odločitvah, ki so bile sprejete in to dovolj hitro. Lahko rečem, da je rezultat eh, ustrezan našim pričakovanjem in upanjem. Prihodni teden bomo imeli plenarno zasedanje in eh, upam, da bo parlament eh, sprejel ta proračun. Tu gre za 500, za 155 milijard evrov eh, pri obveznostih in 145 milijard eh, za plačila. Torej, ne gre tu za to, da se izrazimo glede samih rezultatov eh, tega spravnega postopka. Besedila bodo na plenarno zasedanje prenešena neposredno. Torej, razprava je predvidena 24. Eh, novembra in glasovanje 25. novembra. Torej, imeli bomo izmenjavo mnen glede treh besedil, torej DAB 8, torej poročilo Garde za bal, na to instrumenti za prožnost in pa mobilizacija eh, sklada za solidarnost. Sedaj pa dajem besedo splošnemu poročevalcu. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, rad bi vam čestital, rad bi pozdravil vse kolegice in kolege. Glede na petek 13., ko so se zgodili ti strahopetni napadi in ko smo si izrekali solidarnost tudi nam samim, kajti to, kar se je zgodilo v Parizu, je bil strahopeten napad na naše vrednote, vrednote vseh in vsakega izmed nas, ki smo tukaj. To je bil napad, ki smo ga doživeli skoraj kot osebni napad nase. Seveda solidarnost smo izrekli, to so bile besede, istočasno pa je jasno, da moramo se ne samo odzivati, temveč tudi kaj storiti. Skrajni čas je ukrepati, namesto da vse čas zaostajamo in se samo zapoznelo odzivamo. Naj se zahvalim predsedniku za njegovo podporo, kar se tiče končnega rezultata. Ta je zelo pozitiven kot poročevalec lahko rečem, da smo dosegli uspešen, pozitiven rezultat. In sicer zato, ker smo imeli strategijo, ker smo bili enotni, odločni, rezultat je bil zelo pozitiven, ker so se vsi člani delegacije ustrezno tudi obnašali. Naj se zahvalim vsem in vsakemu. Bili smo enotni, sedaj imamo proračun za podjetja, za zaposlovanje, še prav posebno imamo tudi proračun za MSP-je in za podjetništvo kot celoto. Uspelo nam je znižanja v razdelku 1a na primer obrniti, kot se je to znižanje si je želel svet. Pri obzore 2020 nam je uspelo zagotoviti še dodatna sredstva. Torej lahko smo popravili to nižanje sredstev, tako da smo zagotovili jamstvo za Junkerjev načrt. Poleg tega smo program COSME za MSP je tudi lahko primerjali z več sredstvi, pa tudi program Erasmus. Kozme je dobil 14,2 milijona dodatnih sredstev, Erasmus pa 6 milijonov. Prav tako imamo instrument za notranjo in za zunanjo solidarnost. Torej lahko to uporabimo za zaposlovanje, konkurenčnost in solidarnost. Podali smo predloge spremembin, dosegli smo skoraj vse kar smo si želeli. 97 odstotkov vsega, kar smo si želeli, bi lahko rekel. Torej, sedaj je čas za zahvale. Naj se zahvalim še enkrat celotni delegaciji, še prav posebno pa bi se rad zahvalil kolegu Žerarju Depreju, ki je opravil izredno delo. Torej, za vsa soporočevalca, za ta splošni proračun Evropske unije in potem smo imeli še posamezne poročevalce za posamezne dele, tako da je potrebno se vsem zahvaliti. Potem bi se zahvalil Jensu Gajerju, stanemu poročevalcu za agencije in potem bi se zahvalil tudi Ajder, ki nas je v pogajanjih vedno spremljala in je odgovorna za proračun 2015, pa tudi za popravek proračuna številka 8. Govoril sem o razdelku 1a. Tudi v 1b pa smo govorili o razliki do zgornje meje in tukaj smo dobili pol milijarde za podporo kmetijstvu. V tretjem razdelku nismo govorili samo o meji do o razliki do zgornje meje, temveč smo govorili tudi o instrumentu za prožnost celotno razliko do zgornje meje smo izčrpali in pri instrumentu za prožnost smo dobili dodatnih 24 milijonov evrov. To pomeni, da smo v razdelkih, kjer so bile naše prednostne naloge, izčrpali vso razliko do zgornje meje. Poleg tega pa smo instrument za prožnost lahko mobilizirali maksimalno. Tudi pri vprašanju zaposlovanja mladih smo to polovično razrešili, kajti večina držav članic izhaja iz tega, da je to prednostna naloga. Poleg tega so obljubili, da bodo podali predloge po preverbi te pobude v smislu, da bi naj vse skupaj izboljšali, da bi naj podali ustrezne predloge. In to je že nekaj. Prav tako smo ovrednotili pobudo za mlade. To na ustrezen način. Kot sem že dejal, pri proračunu gre tudi za politično sporočilo. Eno od političnih sporočil je naprimer letos, kar se tiče pobude za zaposlovanje mladih. Želimo si, da se ta pobuda nadaljuje. Imamo pa še dodatna sporočila. Potrebno je torej podati zaveze in se jih potem držati. Mi se držimo zavez, ki smo jih podali v okviru Junkerjevega načrta. Vendar pa želimo spoštovati tudi to, kar je bilo določeno v večletnem finančnem okviru. Tukaj gre še prav posebno za dva projekta, dva programa, obzorje 2020 in CEF, instrument za povezovanje Evrope. Mnenja smo, da sta ta dva programa, ki sta ključna izhodišče za jamstvo za Junkerjev načrt, da sta torej ta dva programa nekaj, kar moramo ustrezno opremiti s finančnimi sredstvi za obdobje 2015 do 2020. V svetu vlada nekoliko oklevanja pri instrumentu za povezovanje Evrope je komisija dejala, da do 2016 ne potrebujemo dodatnih sredstev, moramo pa paziti in to velja tudi za revizijo večletnega finančnega okvira, kaj se bo dogajalo pozneje. Komisija in svet vesta, da ne želimo postavljati pod vprašaj naših obvez, želimo to še ukrepiti. Pri vseh točkah proračuna je jasno, kaj si želimo. 17. točka medinstitucionalnega dogovora ni postavljena pod vprašaj. To pomeni, da lahko povečamo vsakega od programov za 10 odstotkov. Morda lahko kaj tudi znižamo, vendar pa tukaj gre za okrepitev teh dveh programov, ki sta za nas ključnega pomena. Torej, vrnili smo zneske na vsote, kot smo jih imeli pred nižanjem sveta. Uspelo pa nam je tudi pripravljalne ukrepe in pilotne projekte finančno ukrepiti. Sedaj pa še peti razdelek, to bom prepustil Depreju, agencije pa Gajerju. Kar se tiče plačil, tukaj smo tudi odvrnili niženja sredstev sveta. Zaupamo komisiji, komisija je dejala, ta sredstva so zadostna, vendar pa jasno je, da bomo morali pri izvajanju proračuna zelo paziti, zelo natančno bomo morali gledati pod prste pri izplačevanju leta 2016 pod prste komisiji. Ne smemo je pustiti pri miru, kajti obveznosti smo prevzeli za to, da se jih bomo držali. Izhajam iz tega, da bomo s tem proračunom zadostili potrebam državljank in državljanov. Na koncu torej mi dovolite, da se zahvalim vsem poročevalcem, pa tudi sodelavcem v našem odboru. Naj se zahvalim vsem v političnih skupinah, sekretarjatu za odlično opravljeno delo, čeprav posebna zahvala Gijomu, ki nam je vedno in posod pomagal, rad pa bi se zahvalil vsem V sekretarijatu imamo visoko kakovostno osebje v sekretarijatu in moje delo ste zelo olajšali. Naj se zahvalim tudi vsem sodelavcem političnih skupin, političnim svetovalcem in še prav posebna zahvala velja Feni, Ani, Nikol, ki so stotine ur uložile v ta projekt. Mislim, da smo dosegli dober rezultat, torej še enkrat. Hvala lepa. Merci, monsieur le rapporteur. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec, gospod Deprej, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo nakratko kajti po zahvalah splošnega poročevalca in pa vseh eh, torej zahval in časti, ki sem jih bil deležen, upam, da bom lahko na nivoju. No, kar se tiče proračuna parlamenta, veste, da smo imeli cilj, da se zmanjševanje kadrov ne uporablja za politične skupine. Torej, to smo uspeli doseči, čeprav druge inštitucije niso želele, da to zapišemo v besedilo. Kar se tiče dodatnih delovnih mest tako za varnost kot za nadzor parlamenta in pa tudi za um, sekretarjat, dobili smo 39 delovnih mest za to, prav tako pa smo dobili tudi dodatni rok za dosego tega cilja, se pravi, rok začne teči leta 2014 in ne 2013. To pomeni, da bomo mogli cilj zmanjšanja za 5 odstotkov doseči do leta 2019. Zdi se mi, da je to uh, precejšen uspeh. Torej, žal mi je za nekatere druge inštitucije, za um, sodišče Evropske unije, torej morali smo se odreči 20 delovnim mestom na uh, veliko ustrajanje sveta in komisije. Mislim, da to ni modra odločitev in da jo bomo mogli spremeniti glede zmanjšanja petih odstotkov, če si pogledamo druge institucije in njihove, eh, njihove kadre, zopet nisem prepričan, da je to pametno. Pogledal sem si številke in eh, to so številke, ki jih je gospa podpredsednica Georgijeva um, posredovala. Torej, eh, komisija že dela eh, na zmanjševanju obsega osebja, istočasno pa imajo 6041 pogodbenih zaposlenih. Zato se sprašujem, kakšen smisel to ima, če lahko zmanjšanje števila uradnikov uredimo na ta način, da um, zaposlimo pogodbenike na to, um, veste, da nas je eh, presenetilo to, da smo izvedeli, da je sedaj ta indeksacija plač uh, eh, 2,4 odstotka, predvideno je bilo 1,2 odstotka, temu se nismo uprli, zato ker je to predvideno poslovnikov v členih 64 in 65. 65, tega nismo kompenzirali, kar pomeni, da bo prihodnje leto vsaka od inštitucij morala kompenzirati še to povišnico, ki ni bila upoštevana pri prejšnjih proračunih. Sicer pa se pridružujem vsem zahvalam, ki ste jih že podali vi, pa tudi kolega Jose Fernandez, torej lahko bi um, se zahvalili tudi tolmačem, um, tega niste storili, zato se jaz zahvaljujem tolmačem. In še zadnje, glede tragičnih dogodkov v Parizu, ki so se zgodili to noč, ki smo jo preživeli tu um, v pogajanjih. Torej, še enkrat bi izrazil moje sožalje in pa tudi našo voljo, da pomagamo Franciji in vsem našim državam. In naj povem, da je ob vsem, kar se dogaja, tudi Belgija odgovorna. In eh, zavedamo se, da morajo tudi vodilni v Belgiji sprejeti ustrezne dodatne ukrepe in eh, zagotavljam vam, da bomo to storili. Hvala lepa za te besede. To nam gre resnično do srca. In um, čeprav je bila Francija v osrčju te drame, v petek so tudi druge države utrpele podobne tragedije, naprimer Španija in druge. Torej, uh, ne sme nas biti strah, moramo se zbrati in se skupaj odzvati na ta izziv, kaj ti gre za naše skupne vrednote. Gospod Gajer. Danke schön, Herr Präsident. Ähm, ja, zunächst äh, erlaube ich mir Bemerkungen zu dem, zu dem Ablauf der Verhandlungen. Gospod Fernandes je že dobro vse skupaj povzel, tako da nimam nič dodati k eh, njegovi analizi. Imeli smo zelo dobro pogajalsko moštvo, dobro predsedstvo in z gospodom Fernandešem tudi zelo dobrega poročevalca. V vsaki minuti je bil on ne samo poročevalec svoje skupine, ampak poročevalec celotnega parlamenta in odbora. Zato smo lahko se kolegi zanesli na poročevalce, jih podpirali pri njihovem delu in kot poročevalec v senci socialistov se zato še enkrat prisrčno zahvaljujem. Sodelovanje je potekalo zelo dobro in če mi bo skupina podelila mandat za pogajanja o proračunu za leto 2017. Upam, da bom eh, uspel opraviti prav tako dobro delo. Hvala lepa tudi kolegu Depreju. To, kar ste dosegli za parlament, je bilo izredno in to ste dosegli tudi na zelo šarmanten in odločen način. Tudi ko je šlo za pet odstotno zvižanje števila osebja, ki je svet zelo pritiskal na nas, eh, ste se temu dobro uprli, zato se vam zahvaljujemo v imenu parlamenta in zahvaljujem se vam tudi v osebnem imenu. Kar se tiče agencije, gre za mešano sliko, Eh, ko gre za mm, zapolnitev prostih delovnih mest, nam ni uspelo doseči svojega, ta bazen za prerasporeditev osebja ne izpolnjuje naših zahtev, nasplošno deluje tako, da ta cilj glede pet odstotnega znižanja števila osebja eh, velja za vsako agencijo posebej. in tako moramo povečanje števila mest v eni agenciji izravnati z znižanjem števila mest v kakšni drugi agenciji. E, torej, agencije se pač morajo znajti na podlagi tega bazena za prerasporeditev oseb, če treba okrepiti naloge ene agencije, potem morajo druge agencije zaradi tega trpeti. To je. Eh, povezano z številom agencij. Nekateri pravijo, da imamo agencij preveč, ampak eh, agencije so pač odvisne od specifičnih nalog, s katerimi se sooča Evropska unija. Nekdo, ki ga potrebujemo v agenciji za ribištvo v Vigu, eh, ne moremo zaposliti kar tako v neki druge agenciji. Gre za strokovno osebje, ki je specializirano za določena področja. Ehm, gre za agencije, ki predstavljajo samostojne entitete. Ehm, prevzemati morajo ehm, vedno več nalog. Javnost in pa Evropski parlament pa zelo rada razpravljata o tem, koliko agencij bi morali odpraviti. Potem spet drugi so mnenja, da potrebujemo nove agencije. Skratka, vse skupaj ostaja napeto. No, ampak um, agencije so izpolnile zahtevo po petostotnem znižanju števila osebja, pravzaprav so to zahtevo še presegli, za deset odstotkov so znižali število svojega osebja oziroma se bo to zgodilo v naslednjih letih. In potem ni treba, da se posebno spoznamo na takšne načrte za prerasporeditev, uh, da vemo, da nihče ne more kar tako uh, se soočiti z tako močnim znižanjem števila osebja, ne da bi pri tem uh, agencija izgubljala na svoji produktivnosti. In seveda to krčenje osebja vpliva tudi na um, sposobnost delovanja posameznih agencij. Uh, Eh, no, eh, mi smo se uspeli dogovoriti o 120 osebi, a več za tako imenovane agencije v, prvem, v prvi bojni vrsti. Te niso del tega bazena za prerasporeditev osebja, to so medtem razumele tudi druge. Agencije, eh, tudi druge institucije. Razumele se, da to ne bi bila primerna rešitev, ampak vseeno svet ustraja um, pri tem načrtu za petodstotno krčanje osebja. Nekatere agencije so ta načrt že izpolnile, druge so celo presegle zahteve, tako da bomo videli, kaj se bo tukaj zgodilo v prihodnosti. Za Frontex smo dobili 60 dodatnih mest na predlog komisije pri Europolu in EASu, 30 eh, dodatnih mest in pa v okviru pogajanj se nam je uspelo dogovoriti o tem, da bomo za agencijo Frajn pa Eurojust uh, Eh, dobili po dve eh, dodatni delovni mesti. Eh, no, tudi ESA, ki je pri pristojna za energetske regulatorje in mora izvajati energetsko unijo, bo prav tako dobila veliko novih pristojnosti, zato bo dobila pet dodatnih delovnih mest. Eh, enako velja za agencije, ki bodo financirane iz eh, prispevkov iz industrije eh, in se sooča z novimi, z novimi nalogami. Ti bodo prav tako dobili nekaj novih mest, recimo za agencija za letalsko varnost, potem EHA v Helsinkih, tri nova mesta in pa imeja v Londonu prav tako tri nova delovna mesta. Moram vam povedati, da bom stežka to porodajo izvršnim direktorjem kot uspeh. Emija je Eh, izjavila, da potrebuje 30 novih delovnih mest in to je tudi ustrezno utemeljila za novimi nalogi, nalogami, s katerimi se daj sooča in sedaj jim bomo morali tri nova delovna mesta predstaviti kot uspeh. To seveda ne bo enostavno. Dobili smo dodatni denar za Evropski bančni organ v Londonu, tudi to je bil predlog komisije. Uh, um, kajti mm, menjalni tečaj med funtom in evrom je sedaj takšen, da je treba povišati ta sredstva zato, da bo EBA lahko sploh opravlja svoje naloge. Kar se tiče pripravljenosti komisije uh, za odpiranje novih delovnih mest, eh, se bomo morali tem seveda uh, Eh, resno pogajati, tukaj obstajajo določene omejitve. Jaz sem se zelo zauzel za to, da bi Evropska agencija za nadzor ribištva dobila vsaj eno dodatno mesto in eh, čeprav so številni menili, da je to premalo in da je zgornja meja v drugem razdelku dovolj visoka, da bi to, lahko, to delovno mesto lahko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 no, ampak vseeno, to je določen napredek. Najdar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da so kolegi povedali skoraj že vse, samo kot splošna ocena. Vzdušje, v katerem so potekala pogajanja, je bilo zelo dobro. Mislim, da je predsedstvo dokazalo, da ko vajeti prevzame minister, ki pozna institucije in pogajanja, ta potekajo eh, na zelo učinkovit način. Pogajanja so bila politična, nismo se kregali okrog tega, če bi morali zapisati to ali ono manjšo besedico. Ni šlo za to in to nam je seveda prihranilo veliko časa. Mislim, da je bilo pogajalsko moštvo parlamenta, ključnega pomena za dober potek pogajanj in mislim, da je komisija ustrajala mm, pri nekem resnem stališču, zlasti ko gre za plačila. Svetu so jasno povedali, da če bodo znižali zahteve, ki so jih eh, eh, zaplačila zastavili v komisiji, bo to preprosto neodgovorno. Eh, tako da pogajanja so služila temu, da se lahko spomnimo um, vsega pozitivnega, kar smo dosegli. Upam, da bo gospod Gajer naslednje leto imel enako srečo z predsedstvom, z komisijo, z pogajanji, tako da bodo naslednje leta pogajanja prav tako pozitivna. Uh, v tem smislu želim vsem skupaj veliko sreče parlamentu, bogajskemu moštvu Evropskega parlamenta. Ehm, no, zdi se, da je to pravzaprav neskončen postopek. Komaj smo se dogovorili o proračunu za leto 2016, že se bomo začeli pogajati o proračunu za leto 2017. Pogajanja bodo prav gotovo težka, sploh glede na razmere, s katerimi smo soočeni. In še zadnja pripomba. Um, res je, pogajanja so potekala dobro, ampak v nekem trenutku v pogajanjih smo želeli siti domov, uh, Eh, slediti novicam glede tega, kaj se dogaja v Parizu. Eh, ampak vseeno smo z tem, da smo nadaljevali pogajanja, da smo opravljali svoje delo, pokazali tudi veliko mero poguma, kajti teroristi želijo predvsem spremeniti naš način življenja, naš način pogajanja in želijo um, pokopati soboščine in vrednote v Evropski uniji. Tako da mislim, da smo bili dober zgled, da smo se pogajali naprej, da smo delali naprej. Uh, no, uh, kako sem že večkrat povedala, imamo v moji regiji, v Španiji, v Baski veliko izkušenj z terorizmom, ampak mislim, da, v, da ima smisel strati pri boju proti terorizmu, kajti mi smo dokazali, da ga na koncu na ta način lahko tudi premagaš. Hvala lepa. Torej, nobenega dvoma ni, da bomo premagali terorizem, kar pomeni, da moramo biti solidarni in da si moramo dati tudi instrumente upravljanja, da bomo lahko učinkoviti. Gospod Monka, želite besedo? Bomo kratki, kajti imamo še kar nekaj točk na dnevnem redu. Zahvaljujem, pan predseda. Každi z nas ima svoj vlastni. Hvala lepa vsak izmed nas je prišel sem z določeno subjek, določenim subjektivnim razumevanjem sveta. Vendar pa mislim, da smo res dosegli čudovit rezultat. Veliko zahval je že bilo izrečenih, tudi jaz sem vesel, da smo izborili skupno stvar. Želim se zahvaliti tudi vam za vaše vodstvo pogajanj. Resnično, resnično smo se počutili kot ekipa pod vašim vodstvom. Sodelovanje je bilo odlično. Dovolite mi še nekaj pripomp na to, kar je bilo že izrečenega. Gospod predsednik, dejali ste že, da je predsedujoči svetu dejal, da moramo že sedaj misliti na konsolidacijo proračuna in da morajo seveda priti predstavniki sveta tudi v parlament in iskati sredstva za migracijo v Evropski uniji. In kaj so našli? Našli so sredstva v kohezijski politiki in to je velika nevarnost paziti moramo na to. Morda se boste spomnili, da smo že spomladi sprejeli resolucijo, kjer smo komisijo zavezali k temu, da bi do konca marca pripravila študijo o neplačevanju. Znesek je že skoraj pri 20 milijardah evrov neplačanih računov. To bo zelo pomemben dokument, ki bo kazal prihodnost in upamo, da se neplačevanje računov ne bo več ponavljalo. In potem tudi pobuda za zaposlovanje mladih. Vse tri institucije so se dogovorile, da bodo to podprle. Na začetku pa ni bilo tako. Na začetku nismo hoteli za leto 2016 nameniti niti evra za obveznosti. Dobro je, da nam je zdaj to uspelo. Ministri za delo so pripravili svoje študije in že 9. decembra bodo lahko to na svojem sestanku predstavili. Imajo študije, ki kažejo, da je ta pobuda zelo pozitivna. Potem pa še ena pripomba, kar se tiče Evropskega parlamenta. 2017, 2018 in 2019 smo se zavezali temu, da bomo zmanjšali število osebja za 170. Dejali smo, da bo to možno doseči, vendar pa moramo potem uskladiti naša stališča v pogajanjih sicer bomo seveda težko zagovarjali pred našimi voljivci, zakaj ne izpolnjujemo naših zavez. Torej, hvala lepa še enkrat, hvala lepa vsem udeležencem v ekipi. Hvala lepa. Prišimo kam. Mišel je delu. Gospod Delano. Ah, oui, mon tour de... Ja, bom tudi sam povedal, da Sem zelo zadovoljen z rezultati. Zahvalil bi se splošno vpraševalcu in vpraševalcem v senci. Torej, zlasti sem zadovoljen tudi z oddelkom, z razdelkom 2, torej, ker sem bil odgovoren za mnenje o proračunu za kmetijstvo. Kar se tiče jamstev za mlade, mislim, da moramo tu ohraniti pritisk. Včeraj eh, sem sprejel delegacijo iz Francije in seznanil sem jih z odgovornimi eh, v odboru, kajti zdi se mi, da lahko eh, izkoristimo tudi takšne priložnosti za to, da izvemo, kaj se dogaja na terenu in po drugi strani, da eh, sporočilo prenesemo naprej. Prihodni proračuni bodo težki, v tem proračunu smo verjetno začasno uredili vprašanje priseljevanja, ampak glede na dogodke prejšnjega tedna, 13. novembra bolj natančno, eh, mislim, da se bo postavilo vprašanje varnosti in eh, o tem moramo razmisliti. Eh, Prihodni proračun bo moral upoštevati tudi to razsežnost evropske varnosti. Za enkrat je to naša šipka točka. Gospod Marigal. Merci bien, président. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam bi izrazil sožalje francoske delegaciji. Torej, vsi smo imeli ob enake občutke pri tem eh, postopku sklajevanja, torej v tem času je do teh tragičnih dogodkov prišlo, ampak to je istočasno tudi sporočilo za nas. In sicer, da to, kar tu počnemo, res eh, ni zelo relevantno. El presupuesto de la nueva comisión. ¿Mm? El presupuesto de la, de la señora Georgieva y. Torre, uh... Eh, Mm, šlo je za prvi proračun, o katerem smo se pogajali za komisarko Georgijevo in to se je poznalo. Ehm, torej ni šlo samo za sposobnost luksemburškega predsedstva, šlo je tudi za komisarko. No, ampak naj povem, eh, da so pogajanja vseeno zaznamovala, eh, jih je zaznamoval ta oski manevrski prostor uh, večletnega finančnega okvira 2014-2020. Uh, eh, no, vseeno mislim, da smo sprejeli dobre odločitve znotraj tega okvira, ki nam ga zastavlja večletni finančni okvir. Pravzaprav smo uh, Ehm, izpolnili skoraj vse eh, zgornje meje, vse to bomo izkoristili, maksimalno smo izkoristili tudi instrument fleksibilnosti. Uspeh je bil velik, vseeno pa se mi zdi, da smo se zelo oddaljeni od vseh izzivov, s katerimi se soočamo v tem trenutku um, evropski proračun predstavlja en odstotek evropskega BDP-ja in uh, tudi naša sposobnost ukrepanja se vrti okrog tega oziroma Evropskega parlamenta v tem primeru približno en odstotek tega evropskega proračuna, tako da seveda je naše delovanje omejeno. No, ampak vseeno uh, bi pohvalil ta spravni postopek, Eh, moje pozitivno do tega je stališče, morala bo pa naša politična skupina še razpravljati o tem. Eh, torej, če se spomnite, smo zeleni glasovali proti dvema zadnjima proračunama. Videli bomo, kako se bomo odločili tokrat. Um, če bomo glasovali za, bo to samo zato, ker bomo ta proračun razumeli kot prvi korak tega, o čemer je govoril gospod Artuj. Torej, prva stran eh, oziroma začetek razprave, ki jo bo treba sprožiti o večjem finančnem okviru. Torej, v tem smislu lahko podpremo um, ta predlog proračuna za leto 2016. Eh, veliko stvari se je zgodilo. Um, sedaj po letu 2013-2014. Ehm, recimo nakopičeni učinki gospodarske krize, eh, kriza evroobmočja, simbol tega je Grčija, potem eh, vedno večja neravnovesja med državami in regijami, ehm, tudi nek novi program kaže na to. Tretjič, mm, begunska kriza in eh, to, kar ta kriza predstavlja. Dobro, maksimalno smo izkoristili marže v proračunu, ampak vseeno s tem se ne bomo mogli srezno odvati na begunsko krizo. Potem četrtič odprti konflikti ob naših mejah. Uh, eh, se skupaj kulminiralo z temi dramatičnimi dogodki v petek v Parizu. Tudi to bo zahtevalo nov odgovor na področju varnosti, obrambe, pa tudi na področju uh, ohranjanja socialne infrastrukture znotraj Evropske unije in pa petič. To je tudi povezano za Parizem, gre za podnebno konferenco. E, tudi tukaj bomo morali poskrbeti za resnične spremembe. E, in e, za vse, da se bi se soočili s vsemi temi izzivi, ni dovolj, da revidiramo večletni finančni okvir, potrebovali bi nov večletni finančni okvir, če želimo fiskalno unijo, bančno unijo in tako naprej. Eh, takšna je pač realnost, uh, to pravzaprav realnost kriči danes in tako bo tudi v prihodnosti. Merci. Merci. Hvala lepa za torej ta pozitivni pristop k glasovanju. Gospod Kristofor. Ja, ti, ti mi pragmatikana si me das, ko si ti ne bi to. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem, ki so omogočili uspeh usklajevalnega postopka. To je velik uspeh tudi za Evropski parlament, saj tako se mi zdi. Gre namreč za eno ključnih pooblastil Evropskega parlamenta. In če imamo močno ekipo poročevalcev in poročevalcev v senci, potem smo pokazali, smo lahko zelo uspešni, celo nepričakovano uspešni. Kaj je skrivnost našega uspeha? Mislim, da je to bila naša enotnost in tako smo bili močnejši. To pomeni, da lahko tako pogledamo prek naših lastnih pogojev in lastnih želja in skrbimo za širše dobro. Vsekakor smo videli, da je parlament lahko uspešen, če je enoten. Torej še enkrat, hvala lepa, hvala lepa vsem in moram reči, da sem ponosen na to, kar smo dosegli. Hvala lepa. Euh, hvala lepa, Jose Manuel, še za zadnje sklepne besede. Hvala lepa. Minutka za zaključek. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom. Rad bi se zahvalil vsem, ki so potrdili moja predidevanja, da bomo upravili dobro delo. Torej po uvodnih zahvalah bi se rad zahvalil še Luksemburškemu predsedstvu, Luksemburškemu finančnemu ministru za delo, ki ga je upravil ki je tudi omogočilo eh, uspešen zaključek pogajanj. Naj se zahvalim tudi Evropski komisiji, ki je naše prednostne naloge zelo dobro razumela in je te prednostne naloge tudi sama želela uveljaviti. Torej, to moram še enkrat izpostaviti in to je v bistvu tudi potrebna zahvala. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala gospod splošni pročevalec. Res je, da je do sklepa prišlo oziroma do zaključka tega usklajevanja prišlo v zelo težkih trenutkih in takrat smo močno občutili v naših izmenjavah, eh, kako nerelevantno oziroma postransko je to, kar počnemo. Torej, če smo bili uspešni pri tem postopku, je zato, ker um, imamo določena prepričanja, ker smo vsi delovali odgovorno in realistično. Zahvaljujemo se tako predsedstvu kot eh, gospe Georgijevi, ki je ustrajala zlasti pri priplačilih. Eh, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Gajer. Kaže, da je proračun vsaki dve leti uspešen in eh, želel bi, da to verigo prekinemo, torej, ker imamo eno leto uspeh in naslednje leto neuspeh. In eh, pripričan sem, da nam bo gospod Gajer to omogočil. Proračun, o katerem bomo glasovali prihodnje leto, za ta proračun upam, da bo uspešen, da bo uspešno izveden in eh, glede na situacijo, bomo prav gotovo morali ta, tudi, ta proračun tudi eh, do določene mere prilagoditi prihodne leto. Torej, eh, pred seboj imamo celo goro dolgov in če pričakujemo, da bo leto 2016 dokaj neobremenjeno, zato ker je prišlo do takšnih zamud pri plačilih, da so sedaj ta porazporejena tako, da se bomo leta 2017 znašli v zelo delikatni situaciji. Torej, eh, lahko si že predstavljate, kakšne bodo razprave s svetom pri umestnem pregledu in o tem bomo tudi govorili danes kasneje. Torej, toliko o osnutku proračuna 2016. Vem, da nekateri kolegi želijo oditi in ki bi želeli glasovati oziroma so pričakovali glasovanje ob 10 do 10. Zato bi eh, vas prosil, če lahko sedaj glasujemo in nadaljujemo kasneje z um, poročilom gospe Gardje Zabal o Evropski investicijski banki. Ima kdo s tem težave? Dobro. potem pa vas vabim, da utaknete svoje kartice v aparat. Bomo najprej testno glasovali. Alors, Začenjamo z glasovanjem. To je test. Alors. Bon, il y a 25 votants. 25 vas je glasovalo. Dobro. Torej, prvo glasovanje temo um, proračunskega amandmaja 8-2015, amandma. Ali imate kaj proti, če bi o vseh šestih amadmajih glasovali istočasno v bloku? Kdo je za? Ne. Torej, želeli bi, če se lahko pozitivno izrazimo glede vseh šestih amadmajev gospoda Ašvaca kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Dobro, se pravi, te predloge spremembe zavrnemo. In glede celotnega daba številka 8, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. torej DAB je sprejet 22 za, 2 proti, 2 vzdržana. Um, sedaj imamo poročilo številka 9. Um, uporaba instrumenta prilagodljivosti za migracije. Torej, se tu strinjate, da zopet glasujemo v bloku za tri amadmaje, nihče ni proti. Dobro kdo bi želel glasovati o teh treh predlogih spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Dobro, te predloge spremembe zavračamo. Na to glede uporabe solida, eh, glede torej uporabe instrumenta o prilagodljivosti, torej poimensko glasujemo, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Torej 23 eh, za, 2 proti, 2 vzdržana. Uporaba solidarnostnega sklada za plačilo predplačil. Torej, to ni predlogov sprememb, bomo poimensko glasovali. Izvolite. Konec glasovanja. Šestindvajset za, dva proti, nihče se ne vzdrži. Gospa Guardia Zabal, glede prenosov. Sur la section 3. Razdelek 3. Samo trenutek, da najdem svoje dokumente. Yep. Eh, no. Y transfer 31, 33, 34, sí. 37 y 38. Ya lo tengo, presidente. Eh, Sem že našla predsednik. O petih prenosih moramo glasovati. Prva 31 za proračunsko postavko za Kosme za 8,8 milijona evrov drugi prenos številka 33 za odziv na nujne krize. Gre za inštrument za mir in stabilnost za 10 milijonov evrov. Naslednji prenos 34 gre za sporazume z, o ribištvu z Liberijo in pa Mauretanijo. Gre za posebne ribiške sporazume, eh, torej, ki še niso bili sklenjeni, ampak temu že moramo namenjati, nameniti del denarja, preden podpišemo sporazum. In pa eh, še postavka 37, 1,3 milijona evrov za e RDF, torej sklad za razvoj podeželja. Za prispevek za um, teritorijalno sodelovanje v regiji Balskega morja in pa 38, postavka 38, 1,4 milijona evrov za uh, mehanizem za reševanje. To so vsi prenosi, načeloma nobeden izmed njih ni problematičen, tako da predlagam, da glasujemo za. Dobro, hvala lepa. Um, ali ima kdo kaj proti temu, da glasujemo v bloku o teh petih prenosih, ki so predlagani? Dobro, potem pa glasujemo poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Skratek klub. Konec glasovanja. Torej 24 glasov za en proti in en vzdržan. Sedaj dajem besedo gospe kolegici, ki nadomešča gospo Holmajer za druge oddelke oziroma. Ja, ja tudi dneska, eh, dneska več kupuju. Oprostite, oprostite. Kupuju Moniku Holmajer, ktorá musela... Hvala lepa torej nadomeščam gospo Moniko Holmajer, ki je morala oditi na odbor Libe, ker poteka pomembna razprava. Torej, kar se tiče, tiče teh transferjev, gre za odbor regij. Monika je že nekajkrat vas obvestila o teh transferjih. Torej, kakih posebnih zadev tukaj ni. Konkretno, šest transferjev je tukaj v prvem poglavju. in zavezali smo se že k razpravi o teh elementih. Po 25. členu je v prvem poglavju tudi en transfer za varuhine človekovih pravic in potem en transfer je za ekosok. Torej, predlagam, da vse to potrdimo v svežnju. Po mojem mnenju, kakih kontroverznih vprašanj tukaj ni in tudi ni potrebna posebna razprava. Hvala. Sì, grazie Presidente. Io avrei un appunto su questi storni, soprattutto. Hvala lepa. Nekaj bi še povedal na to temo, še prav posebno, kar se tiče odbora regiji. Predsednici odbora za nadzor proračuna Gresle sem že povedal, kakšne so današnje razmere v odboru regiji. Tukaj so določene težave Robin McCoy je bil finančni nadzornik in moral je nadzirati porabo sredstev v odboru regij. V prvih letih po začetku tretjega tisočletja je poročal o nekaterih zlorabah v odboru regij. Zahteval je, da se Olaf loti teh primerov. Potem je to vodilo do zelo resnih posledic zan. Odstranili so ga z njegovega delovnega mesta, poleg seveda vsega psihološkega pritiska, ki mu je bil izpostavljen zaradi takega ravnanja hierarhije. Odbor za nadzor proračuna ko je šlo za razrešnico, je zelo jasno glasoval za to, da je potrebno spoštovati odločitve kar nekaj sodišč. Ta sodišča so presodila, da je imel ta uradnik prav in so presodila proti institucijam. In samo tudi povrnila nekatera sredstva, tudi za pravne postopke in pa tudi nadomestilo v višini 20 tisoč evrov. Vendar pa odbor regije ne želi tega izpolniti. Pa ne samo to. Niti niso omogočili Olafu, da bi izvedel potrebne notranje postopke. In to je torej bilo samo nekaj, kar je bilo pravzaprav pozitivno, saj je poročal o zlorabah. Bi lahko to uredili in razrešili? Hvala lepa za to sporočilo. Ampak eh, to ne bo poseglo v naš eh, dnevni red. Torej, eh, izrazili se bomo glede vsakega od teh transferjev. Ni potrebno, da o njih glasujemo, ampak če pa boste želeli, da se o tem glasuje, potem pa to tudi lahko storimo. Gospod Fernandez, hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da imate prav, ampak sam ne bi želel puščati dvomov glede vprašanj, ki so lahko občutljiva glede um, našega posega in mislim, da ni nobenih težav s tem, da pač eh, preložimo to točko in kot je in ker poročevalka ne more biti tu, ker ima zelo pomemben sestanek drugje, predlagam, da glasujemo o vsem razen o tem in na naslednji seji lahko razpolagamo z vsemi podatki na to temo in mislim, da je to dober način, kako se tega lotiti na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 je trouve votre suggestion excellente, monsieur. Eh, vaš predlog se mi zdi odličen, gospod eh, splošni pročevalec, ampak če danes ne bomo glasovali, potem bodo ti eh, prenosi avtomatični. Zato mislim, da bi bilo bolje v tem primeru, če glasujemo in glasujemo proti. Torej, če ne bo glasovanja, mi pravijo, potem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 točko, v redu. Če pa ne, potem bomo pa pač glasovali za. Ne, ampak kar je uh, treba razjasniti, je vprašanje gospoda Zanja. To je pomembno vprašanje in moramo na njo odgovoriti. Ja, ampak gospod predsedujoči, gospod predsedujoči. Želel bi kasneje tudi preveriti, če je ta, to vprašanje povezano ali ne. Moramo biti resni, ko damo stvari na mizo, na mizo. In če je vprašanje, ki je bilo postavljeno, povsem nepovezano s temi plačili, potem tega vprašanja ne smemo postaviti v tem trenutku, temveč v nekem drugem trenutku. Torej, za enkrat ne razpolagam z informacijami, ki mi omogočajo, da ugotovim, ali takšna povezava obstaja ali ne. In mislim, da tu ni čas za razpravo, imeli bomo čas za razpravo kasneje. Morda bi to razpravo morali imeti prej. Zdi se mi, da lahko ta vprašanja postavimo tudi v drugih odborih, naprimer v odboru za proračunski nadzor, ampak sam ne želim razprave na to temo brez prisotnosti poročevalke in če moramo glasovati, potem eh, bomo glasovali za. Če pa lahko to preložimo, potem bomo pa preložili. Ne, torej, uh, to bo težko, tudi vsota ni ogromna in eh, predlagam, da to pač upišemo, kar se tiče vprašanja gospoda Zanja, eh, predlagam, da ga upišemo na naslednjo sejo eh, odbora za proračun. Torej, ali se strinjate, spoštovani kolegi, da vse te transferje obravnavamo kot sprejete brez glasovanja. Se strinjamo? Dobro, potem pa nadaljujemo s tistimi transferji, o katerih moramo glasovati. In glede teh eh, ste že podali pozitivno mnenje, zato bomo glasovali. Torej, eh, European Economic and Social Committee, to je prvi. Bomo glasovali poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 22 za, 3 glasovi proti, 1 zdržan. Sedaj bomo glasovali o odboru regij. Torej, tega lahko preložimo. Hello. Oui, monsieur. Monsieur Depré. Gospod Depré. Če lahko to točko prenesemo, potem bi to naredil. Zakaj? Zato, ker je to občutljivo vprašanje eh, in imeli bomo še druge tovrstne predloge in bom pojasnil, zakaj gre. Kot eh, smo odločili na, po, po postopku eh, o povišnici za 2016 in sicer 2,4 odstotka na mesto 1,2 2 odstotka. Torej to predstavlja eh, povišen proračun oziroma više stroške za vse proračune, vse, eh, vseh institucij in agencij za leto 2016 in za 2017. In, eh, tu gre za celo leto 2016 in za pol leta 2015, se pravi od julija naprej. Torej, kaj bi predlagali? Mi bi predlagali, da se vse to da na neko proračunsko postavko stavbe, naprimer, zato da lahko iz tega, eh, iz te postavke že zdaj začenjamo plačevati stroške za stavbe za 2016 in sicer iz tistih sredstev, ki so ostale iz leta 2015. Zdi se mi, da bi bilo dobro, če o tem eh, razpravljamo in zdi se mi, da je to tudi najbolj zdrav pristop glede na možnosti, ki jih imamo. Gospode Pre, to, kar tu pravite, gre za eh, proračunsko kozmetiko, kajti tu gre za to, da se pobere denar z ene postavke, eh, da se plača najemnine za 2015-2016 in da se na to s tem uh, plača, povišnice eh, in da se to nek, nikjer ne vidi. To se mi zdi nesprejemljivo. Torej, mi potrebujemo pregleden pristop. Se vsi strinjate, da to prenesemo? Dobro. V tem primeru smo zaključili z vprašanjem nepremičninske politike in sedaj lahko nadaljujemo z, z dnevnim redom in sicer z poročilom Evropske investicijske banke gospa Gardija Zabal. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zelo na kratko. Torej, to je prvič, da bo eh, odbor za proračun pripravil mnenje o letnem poročilu EIB, e tu gre za letno poročilo 2014. Tu bo šlo za tri točke. V prvem delu bomo razpravljali o Eh, torej Junkarjevem načrtu. To je prvič, eh, da eh, pripravljamo poročilo, v katerem lahko govorimo o tem Junkarjevem načrtu. In tu je treba izpostaviti dve teme in sicer to, da se um, upošteva kriterije in da se izpostavi tudi sodelovanje med Evropsko investicijsko banko in pa nacionalnimi investicijskimi bankami. Uh, Prav tako je treba izpostaviti tudi finančne inštrumente, Evropske investicijske banke, torej res je, da eh, je sedaj bolj, obstaja boljši pretok informacij med BNB-jem in eh, pa eh, komisijo glede obstoječih finančnih instrumentov, ampak manjka nam še bolj splošna perspektiva, ki bi nam omogočila boljši upogled, kot ga imamo sedaj. In poleg tega globalnega upogleda potrebujemo tudi več podrobnosti, se pravi, manjka nam oboje, tako podrobnosti kot širša slika. Eh, istočasno je treba uporabiti vse možnosti za to, da se um, vključi tudi druge institucije in druge banke v te finančne instrumente. In tretjič, torej tretji del tega mnenja pa je povezano z zunanjimi mandati in sicer gre za um, to, da je treba zelo podrobno uh, pogledati izvedbo mandatov in zlasti je treba pogledati, eh, če lahko aktiviramo teh, te 3 milijarde evrov, ki so predvideni za srednjeročno. In na to bomo govorili še o konkurentnosti politik v Evropski uniji in zato bo zelo potrebno, da si pogledamo vse projekte, ki jih financira Evropska investicijska banka in da so vsi ti projekti tudi usklajeni z eh, cilji Evropske unije kajti sicer ti ne bodo imeli dostopa do eh, finančnih instrumentov EIB in to je vse. Merci, je til des observacij. Hvala lepa, ima kdo še kakšen prispevek? Gospod Taron. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, na kratko nekaj točk, na katere bi rada upozorila skupina zelenih seveda lahko pozdravimo vzpostavitev Evropskega sklada za strateška vlaganja. Vendar pa bi morali pozvati eh, Evropsko investicijsko banko, da zagotovi dodano vrednost svojih eh, operacij, eh, tudi ko gre za tradicionalne postopke znotraj Evropske investicijske banke. Številni projekti, ki so bili izbrani, Ehm, sedaj eh, bi najbrž eh, dobili sredstva tudi ob upoštevanju normalnih postopkov in torej ne izpolnjujejo tega eh, kriterija dodane vrednosti. Želimo, da bi Evropska investicijska banka prevzela večje tveganje in da bi se odmaknila od te mantre oznake AAA in mislim, da moramo biti izjemno pazljivi Eh, pri eh, nadzoru skladnosti eh, z kriteriji. Vedno je koristno povdariti, da je Evropska investicijska banka razmeroma nepregledna institucija, torej bi morali več pozornosti posvečati načinu uporabe sredstev strani predstavnikov te banke. In na zadnje naj opozorim še na našo obvezo, da skrbno nadzorujemo zunanji mandat Evropske investicijske banke. Imeli smo umestni pregled, eh, morali bi nadzirati eh, tudi potencijalno mobilizacijo dodatnih 3 milijard in eh, pazljivo bi morali preveriti prva poročila, o izvedbi projektov, ki naj bi bila objavljena za obda, obdobje 2014 do 2020 in gre za zunanje projekte. Hvala lepa, gospod Tara. Gospod Muresan. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil gospe Gardje Zabal za to poročilo, ki v veliki meri odseva tudi stališče naše poslanske skupine. Seveda, Potem, ko je stopil eh, v veljavo sklad za strateška vlaganja, se je vloga Evropske investicijske banke okrepila in to se dobro odraža tudi v poročilu, ki ga je predložila gospa Gardija Zabal. Tri točke, ki bi rad izpostavil in ki niso v nasprotju z tem, kar je zapisano v poročilu. Najprej vloga EIB pri financiranju majhnih in srednje velikih podjetij. Ta podjetja imajo v Evropi še zmeraj težave z dostopom eh, do uh, ustreznih uh, sredstev. In EIB eh, e seveda lahko predstavlja del rešitve, lahko predstavlja zelo pomembno vlogo v tem okviru in zaradi tega bi morali pozvati Evropsko investicijsko banko, da ukrepi tiste instrumente, ki so namenjeni predvsem MSP-jem. Zunani mandat Evropske investicijske banke Eh, in sicer eh, predvsem, eh, ko gre za južno in vzhodno soseščino Evropske unije, se mora osredotočiti na trenutno težavno situacijo. Potrebno je seveda omejiti tokove beguncev in če želimo to storiti, moramo izboljšati življenjske pogoje v državah, iz katerih prihajajo. In to lahko stori EIB z investicijami v mestih, v zdravstveni sistem, v izobraževalni sistem, mm, torej eh, izboljšati je potrebno življenske pogoje eh, v eh, državah izvora teh beguncev in EIB e lahko pri tem igra pomembno vlogo. Poleg tega pa še zmeraj opažamo, da obstajajo veliko velike geografske razlike med državami članicami, ko gre za uporabo sredstev EIB. E Bolj natančno si moramo ogledati, kako bi se lahko izognili geografskim in eh, sektorskim eh, razlikam eh, in morali bi poskrbeti za boljšo geografsko in sektorsko porazdelitev in na to se bodo sredotočili tudi predlogi sprememb Evropske ljudske stranke. Poročilo je po našem mnenju zelo dobro, radi bi le dodali nekaj dodatnih elementov. Hvala lepa, nihče več ni prosil za besedo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 23. november do 17. ure. Glasovanje v odboru za proračun bo 10. decembra. Odbor KONT eh, bo podal svoje mnenje 28. januarja in poročilo bo obravnavano na plenarnem zasedanju marca. Sedaj pa besedo dobi poročevalec Levandovski in potem še poročevalec Depre in sicer gre za postopek na temo dodane vrednosti. In eh, za uporabo sredstev na nacionalni ravni. Kdo bo prvi govoril? Gospod Levandovski, hvala lepa. Hvala lepa vsem, eh, ki ste za eh, tem čudežnim eh, sporazumom, kar zadeva proračun za leto 2016 v teh neverjetnih dogodkih. Torej gre za tehničen predlog sprememb spremembe glede tehnične uporabe sredstev. Gre za Eh, predlog, ki je bil sprejet leta 2014 eh, in ki naj bi se izvajal retroaktivno od 1. januarja 2014, izvajati pa naj bi se začel leta 2016. In e, namen te uredbe je, da zadeva postane še bolj tehnična in zaradi e, tega bi naj bilo manj e, političnega umešavanja in z tem se strinjamo. Seveda je bilo potrebno leta 2014, glede na izkušnje v tem letu, eh, ta predlog spremeniti. Seveda podpiramo pravočasno eh, plačevanje eh, računov. Poleg tega želimo, da bi se zmanjšale zamude pri poravnavi plačil v evropskem proračunu. Poleg tega pa smo povdarili, da negativne obrestne mere ne bi smele vplivati na evropski proračun. Evropska komisija eh, bi morala eh, o tem seznaniti ne le eh, svet, ampak tudi Evropski parlament. Gre torej za razmeroma tehnične zadeve in mislim, da je potrebno ta predlog podpreti. Hvala lepa, gospod Depre. Čisto nakratko, gospod predsednik, posem se strinjam s tem, kar je odlično povedal kolega Levandovski. Povedati želim le, da je vpliv eh, te uredbe razmeroma majhen oziroma vpliv Evropskega parlamenta. Gre namreč za odločitev eh, Evropskega sveta po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Evropskim računskim sodiščem. Skupaj z Janušem sva pregledala to besedilo, meniva, da ga je potrebno. Eh, podpreti skupaj z predlogom spremembe, ki sva ga predlagala. Dobro, želi kdo besedo? Ne. Potem naj vam pojasnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 24. november ob 12. uri. V odboru bomo glasovali 3. decembra in na drugem plenarnem zasedanju eh, decembra bo sprejeta odločitev glede te eh, spremembe uredbe. Sedaj pa prehajamo uh, k visoki uh, skupini za lastna sredstva in sledil uh, naj bi posvet oziroma predstavitev za zaprtimi vrati. Vabim uh, torej obiskovalce in predstavnike drugih inštitucij, da, da zapustijo to dvorano. In poleg tega bomo.